tako kolegice in kolegi otvarjam zasedanje gre za prvo naše zasedanje v letu 2015 in zato mi dovolite da vam izrečem tudi novoletne želje vam in eh, vsem vašim dragim in eh, želim vam seveda tudi veliko uspeha pri vseh vaših naporih Uspeha pa želim tudi Evropski uniji, predvsem, ko gre za zaposlovanje, za rast, za svobodo in varnost. To je leto, ki smo ga začeli z bolečino, kajti naše demokracije so bile napadene in to v svojem osrčju svoboščin v prvi vrsti svoboda izražanja. To je bil velik eh, šok in naši šefi vlad in držav se bodo morali vsekakor bolj uskladiti pri delovanju in tudi združiti sile in eh, razpoložljiva sredstva za izboljšanje naše varnosti. Tako, Rad bi v naši sredi pozdravil gospod Fabio Jones, ki je tu na moji desni. Vodi sekretarjat našega odbora za proračun. Ima veliko izkušen in strokovnega znanja na tem področju in nekakor ne dvomim v njen uspeh. Nadomestila je gospod Moniko Štraser, ki je ponovem odgovorna za protokol v Evropskem parlamentu in tudi njej seveda želim vse dobro v prihodnje in se ji zahvaljujem za vse njeno delo v odboru za proračun in eh, v Evropskem parlamentu kot celoti. Rad bi vas obvestil o odločitvah, ki so jih sprejeli koordinatori danes na zasedanju 14. januarja Na tem sestanku smo imenovali poročevalce. Gue dobi poročevalca za mnenje k poročilu odbora ITRE o zeleni rasti in priložnostih za MSP-je. Gospod eh, Donanu v imenu skupine SD bo poročevalec oziroma pripravljalec mnenja k poročilu odbora za ribištvo in sicer partnerski sporazum o ribištvu med EU in Madagaskarjem. Gospod Fernandez potem je poročevalec v imenu skupine ELS za mnenje k poročilu odbora za ribištvo, kar zadeva partnerski sporazum o ribištvu med EU in Republiko Kapeverde. Gospod Tarant za skupino zelenih, je poročevalec pri mnenju k poročilu odbora za ribištvo in sicer protokol o sporozumu za ribištvo med EU in Gvineja Bissau. Koordinatorji so se odločili tudi o datumu seminarja in sicer 31. marec in sicer tu v prostorih Evropskega parlamenta. Prav tako so se koordinatori zavezali k temu, da kljub temu, da smo v parlamentu, to še ne pomeni, da je prisotnost na seminarju nekako delna, ampak želimo, da ste prisotni na seminarju od jutra do večera, torej od začetka do konca, da bo ta kar se da koristen za nas vse. In eh, koordinatorje sem tudi prosil, da mi sporočijo imena morebitnih povabljencev, ki nam bodo s svojimi izkušnjami tudi pomagali obogatiti ta seminar. Gospod Fernandez je splošni poročevalec za proračun 2016 za oddelek 3. Predlagal je časovnico za smernice za proračun 2016. Gospod Depre bo poročevalec za druge oddelke. Nam je eh, tudi predlagal umestno poročilo in k temu se bom eh, vrnil čez nekaj trenutkov. Odbor za proračun bo sodeloval tudi na medparlamentarnem tednu, kot veste, člen 13 fiskalnega pakta namreč določa, da nacionalni parlament in Evropski parlament sodelujejo pri spremljanju izvajanja evropskega semestra in pri koordinaciji svojega dela. Naš odbor bo odgovoren za posebno delavnico, ki se bo osredotočala na neplačane račune. Ta sestanek bo torej potekal v času medparlamentarnega tedna, v katerem so predvideni sestanki med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, in sicer 3. in 4. februarja letos. In eh, prosim, če ste, kolikor se le da, na voljo v tem času in da boste lahko delovali kot eh, umestnik med. Uh, nami in nacionalnimi parlamentarci, ki se nam bodo pridružili, kajti pomembno je, da okrepimo usklajevanje dela med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. In eh, tudi sam bom sodeloval pri tem eh, medparlamentarnem tednu in eh, moram reči, da ko sem v preteklosti sodeloval na teh tednih, sem se vedno vračal nazaj domov v nacionalni parlament. Poln frustracij, ker sem upažal, da je premalo usklajevanja, premalo usklajevanja stališč in ko smo se vračali nazaj domov v nacionalne parlamente, je bilo težko poročati, kaj smo se sploh dogovorili v tem tednu v Bruslju. Tako, zdaj pa bi vam sporočil še odločitve, ki smo jih sprejeli na sestanku koordinatorjev danes vse do povdne, kajti pred tem zasedanjem smo imeli še sestanek koordinatorjev. Skušali smo oblikovati mnenje o poročilu na pobudo odbora za ustavne zadeve v zvezi z izboljšanjem delovanja Evropske unije. In eh, v zvezi s tem, kako bolje izkoristiti to, kar ponuja Lizbonska pogodba. In eh, mene kot predsednika so koordinatorji imenovali za poročevalca. Prav tako bomo imeli mnenje o poročilu odbora regij eh, in sicer investicije v rast in zaposlovanje, promocija teritorijalne kohezije v EU in skupina SD je tiste, ki bo dobila poročevalca za pripravo mnenja. Kar pa zadeva poročilo, do katerega je vodilni odbor INTA, makrofinančna pomoč za Ukrajino, tu smo se odločili, da mnenja ne bomo pripravili. Eh, kar velja tudi za odbor eh, Libe in poročilo o Evropskem eh, javnem tožilcu, umestno poročilo. Kar zadeva torej investicijski načrt komisije, to je torej famozni projekt gospoda Junkerja, tu so se koordinatori odločili, da bo odbor za proračun ohranil vodilno vlogo na podlagi ustrezne pravne podlage. Ostali odbori pa bodo pridruženi na podlagi člena 54 poslovnika, torej Ekontran, ITRE in brez dvoma tudi drugi odbori. Morali smo potegniti določene lekcije iz izkušenj, ki smo jih imeli s proračunom v drugem polletju leta 2014. Prav tako To velja za Lizbonsko pogodbo in eh, posledice, ki jih ima ta na proračunsko odločanje. Odločili smo se, da to predstavlja tudi pomemben element eh, našega seminarja, ki bo potekal 31. marca. Kar zadeva zdaj delegacije in pa potovanja odbora. Koordinatori so določili datume teh eh, potovanj v Ukrajino, bomo potovali v 12. tednu, torej od 16. do 20. Eh, marca in sicer tri dni, potem Estonija, teden 25, 18. in 19. juni, torej 18. in 19. juni sta edina dva možna dneva za to potovanje. In potem Italija, Lampedusa, to bo teden 30, in sicer od 20. do 24. julija. Eh, pot bo trajala tri dni, vključno z prevozom. Kar zadeva platformo, ki jo komisija pripravlja za znanje sodelovanje in eh, mešanje resursov, to smo mnenja, da je treba v našo agendo vključiti tudi sporočilo komisije o aktivnostih, ki jih izvajajo različni zunanji akteri in ki prispevajo k izvajanju evropske politike. Kar eh, zadeva nove inštrumente za financiranje, tu smo želeli, da nam komisija predstavi svoje poročilo. Kar pa zadeva delegirane akte, ki jih sprejema komisija, tu so koordinatori mnenja, da imajo stalni poročevalci vse potrebne pristojnosti, torej stalni poročevalci in drugi poročevalci, da imajo vse pristojnosti za to, da spremljajo delegirane akte in da zato ni potrebno imenovati drugega stalnega poročevalca za to tematiko. Tako, kolegice in kolegi, to so odločitve, ki so jih sprejeli koordinatori. Bi pa vas eh, na tej točki obvestil še o parlamentarnem tednu, med parlamentarnem tednu, to smo že storili, torej 3. in 4. februarja in eh, konkretno bomo imeli 3. februarja tudi okroglo mizo, ki jo bo vodil, vodil, vodil naš odbor, odbor za proračun. Torej, tako da vas še enkrat toplo vabim k sodelovanju na tem medparlamentarnem tednu, ki predstavlja sestavni del Evropskega semestra. Odbor za nadzor proračuna organizira zaslišanje v kontekstu razrešnice za 2013, to je postopek torej za pripravo razrešnice. Če se ne motim, gospa Gresle, bo ta sestanek v četrtek zjutraj, ne? Gospa Georgieva bo tudi sodelovala pri tem sestanku. Enako velja tudi za člane računskega sodišča, ki bodo prav tako prisotni. Zaslišanje torej bo potekalo v četrtek do povdan ob 9. uri v dvorani ASP 5G3. Člani našega odbora, pa če se ne motim, gospa predsednica, so tudi dobrodošli na tem zaslišanju. Je tako. Dobro, mislim, da je to to, kar zadeva sporočila predsednika. Bi pa se rad samo prepričal, ali je zapisnik se je 11. in 15. decembra spremljiv in če ni pripomp, mislim, da ga lahko potrdimo oziroma da ju lahko potrdimo ta dva zapisnika. Temu je tako. Dobro, zdaj pa proračun 2016. Mislim, da tu nič kaj ne zamujamo. Najprej oddelek 3. Tu bi besedo predal poročevalcu, gospodu Fernandesu, da nam pove, kako si predstavlja priprava proračuna za 2016. Hvala lepa, gospod predsednik. deverá contar com o empenho, com o envolvimento e é essa a minha pretensão de... Hvala lepa. Zelo intenzivno se bom ukvarjal za to temo. v delo bom vključil vse politične skupine in pa tudi državljane. Predvsem državljani morajo videti, kako pomemben je proračun Evropske unije za njih. Proračun predstavlja en odstotek BDP-ja in ima veliko dodano vrednost. Torej, to moramo vedno znova povdarjati v razpravi, kako zelo pomemben je proračun za naše voljivce, za državljane v Evropski uniji. V proračunu za leto 2016 moramo poskrbiti za proračunsko disciplino, biti moramo tudi verodostojni kar pomeni, da moramo spoštovati odločitve, ki jih sprejmemo tukaj v parlamentu, v svetu in pa v komisiji. Te odločitve je treba tudi izvajati. Naši cilji morajo biti jasni in uh, naše delo mora biti verodostojno. Kar se tiče večletnega finančnega okvira, tukaj smo si zastavili določene cilje, zlasti v strategiji za leto 2020, te je treba še bolje uskladiti. Tudi na ta način lahko dosežemo več proračunske discipline, lahko ohranimo verodostojnost in lahko dejansko izkoristimo to dodano vrednost, ki jo ima evropski proračun, zato da uveljavimo cilje in strategije iz eh, obzorja za leto 2020. To, smo, eh, to strategijo smo sprejeli skupaj s komisijo in svetom in to moramo sedaj spoštovati. Kar se tiče prednostnih nalog, tukaj je treba državljanom Evropske unije poslati jasno, enostavno sporočilo. za me uh, eh, imamo prednostne naloge, ki se začnejo na črko S. V drugih jezikih je mogoče drugače, treba eh, spodbujati podjetja za poslovanje in rast. Poskrbeti moramo za to, da bomo tudi pri poklicnem izobraževanju poskrbeli za nove vizije. Majhna in srednja velika podjetja morajo biti podpirana v vseh pogledih. Ja, to je zelo dobro, pravi predsedujoči. Gospod Fernandez nadaljuje. Za podjetnike potrebujemo tudi raziskave in razvoj, potrebujemo boljši sistem eh, kvalifikacij, poklicnih usposabljanj. Ehm, v prvi vrsti pa moramo zagotoviti plodno okolje za naša podjetja, zlasti za MSP-je. In tudi mlade ljudi moramo spodbujati k temu, da postanejo podjetniki. Tukaj um, imamo na voljo kar nekaj programov, ogledati se moramo, kako potekajo pilotni projekti na področju zaposlovanja. Eh, no, tu smo sprejeli veliko spodbud za mlade ljudi in to je dobro. Imamo pa manj spodbud za spodbujanje mobilnosti ljudi, ki so starejši od 30 let in to je nekoliko protislovno. Mm, veliko na tisoče delovnih mest je praznih, eh, delodajalci imajo težave zapolniti ta delovna mesta. In ehm, Zato moramo povdariti tudi to možnost, možnost mobilnosti. Pri tem pa seveda potrebujemo tako zunanjo, kakor tudi notranjo solidarnost. Zunanja solidarnost pomeni, eh, sicer notranja solidarnost pomeni kohezija, eh, zunanja in notranja mobilnost pomeni tudi boj proti revščini, recimo pomoč eh, beguncem. Mi smo največji donator na svetu. ampak ehm, številni ljudje tega sploh ne vedo. Zato moramo tukaj eh, povečati našo prepoznavnost. No, uh, skušal bom uh, na kratko povzeti točke, pri vseh eh, točkah je treba podariti to, da potrebujemo varno Evropo. Mi smo vodilni na trgu na številnih področjih, čeprav imamo samo 7 odstotkov svetovnega prebivalstva, naša gospodarska moč pa je bistveno večja. Eh, zato se moramo zavzeti za naše vrednote, strpnost, verska strpnost, varnost za državljane v Evropski uniji. Vse to so izredno pomembne točke. Tudi te moramo imeti v mislih, ko pripravljamo smernice za proračun. Osnutek poročila boste dobili 5. februarja, takrat bo predstavljen v odboru za proračun. 11. februarja bomo glasovali o predlogi spremem, 26. februarja bomo glasovali v odboru in pa na plenarnem zasedanju bomo, poročilo, bomo poročilu glasovali marca. Eh, no, eh, to so moji osnovni predlogi. Upam, da bomo dobro sodelovali z vsemi političnimi skupinami predlogi vseh kolegov so dobrodošli, tudi njihovi pomisleki. No, seveda moramo ohraniti te ključne prednostne naloge. V poročilu morajo ostati ključne točke in eh, ključna sporočila za proračun za leto 2016. Hvala. Eh, hvala lepa. Najlepša hvala za to predstavitev. kar zadeva osnutek proračuna za leto 2016. Tako, zdaj bomo opravili izmenjavo mnen. Mm, upoštevajoč tudi Junkerjev načrt v tem proračunu za leto 2016 kot eh, nekakšen vzvod za rast, konkurenčnost, zaposlovanje, inovativnost. Torej, izmenjava mnen. Kdo želi besedo? Gdje? Gospod Gajer sem poročevalec eh, v senci za to točko. Ja, včasih morate pač pogledati tudi v mojo smer. V glavnem se strinjam z gospodom Fernandesom. Vse točke, ki ste jih našteli, so mm, takšne, da se lahko z njimi strinjam vse te točke so pomembne. Eh, no, ampak jaz bi ob tem povdaril še naslednje. Strinjam se z vami, da potrebujemo več spodbud za mobilnost. Ampak moramo se vprašati, kakšne naj bodo te spodbude. Kot socialdemokrat bi rekel, da mora biti to takšna mobilnost, da lahko vsak državljan izkoristi prednostni enotnega trga na tak način, da lahko reče, eh, ja, jaz želim eh, moje, moje veščine, moje mm, kakovosti uresničiti tudi drugi. Eh, torej, ali se državljan takšen, iz takšnega vzroka odloči za mobilnost ali pa zato, ker uh, ga v to prisili težka situacija v njegovi državi? To se moramo vprašati. Potem drugič, to ne more biti rešitev za problem brezposelnosti oziroma lahko to rešitev samo v omejenem obsegu. Če obstaja neenakost med gospodarsko razvitostjo, med posameznimi državami članicami, tako da ponekod obstaja potreba po uh, delovnih mestih, druge pa imamo visoko brezposelnost. Potem za te druge države dodatna mobilnost ni rešitev. Potem se bodo ljudje odločali za mobilnost samo, če ne bodo imeli drugačne izbire, tako rekoč bodo v to prisiljeni. To je nasprotje od uh, svobode gibanja. No, uh, morda mm, tukaj, uh, kar se tiče sredstev v proračunu, to ni najpomembnejše vprašanje. Vprašati se moramo predvsem, kakšna naj bo vsebina teh spodbud. Uh, Ehm, no, eh, seveda moramo poskrbeti tudi investi in za investicije v majhna in srednja velika podjetja, s tem se strinjam, o tem razpravljamo že od, odkar sem član tega odbora. To so bile vedno naše prednostne naloge. No, seveda bomo morali te prednostne naloge braniti tudi v pogajanjih z svetom in parlamentarni teden bi lahko izkoristili za to, da spodbudimo razpravo v svetu o zvišanju sredstev za raziskave in razvoj. To razpravo je treba spodbuditi tudi v svetu, v poganjih o tem proračunu, je treba to jasno povedati in svet. Uh, opozarjati na protislovja, ki obstajajo na tem področju med državami članicami. Gospod Kolmele, naslednji. Ja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vse, kar je povedal gospod Fernandez, je res. V proračunu si moramo predočiti dejanske probleme eh, našega odbora. E, sedaj sem veliko slišal o strokovnih vidikih, o političnih ciljih. In tukaj smo v glavnem soglasni v vseh eh, političnih skupinah. Vsakemu bodo aplaudirali, če bo rekel, da želimo ukrepe za zmanjšanje brezposobnosti mladih, da želimo boljše izobraževanje, vse to je nesporno. Ampak naša naloga je predvsem ta, da se vprašamo o financiranju vsega skupaj. Vse naše cilje moramo biti sposobni tudi financirati. Če ne, bodo to samo iluzije, neke želje, ki jih imamo, ne da bi si lahko to privoščili. In tukaj eh, moramo se vrniti k izhodišču problema. Potrebujemo uravnotežen proračun. Vsak lahko reče, naš, da je naš proračun uravnotežen, ampak vsi vemo, da je tako samo na papirju, če papir obrnemo na drugo stran, pa vidimo, da obstajajo velike vrzeli. Zato se moramo zgodaj eh, rež, lotiti problema RAL, potem problema neplačanih računov in seveda je to povezano tudi z vprašanjem, eh, kako kakšen naj bo obseg evropskega proračuna. V proračunskem postopku smo lahko sedaj jasno videli, da ni Evropski parlament tisti, ki bi odločal o obsegu proračuna. O tem odločajo predvsem države članice preko komisije. Zato je bistvenega mm, pomena, da pri pripravah na proračunu da pri pripravah za proračun 2016 tesno sodelujemo z državami članicami, tako da bomo lahko tam ustvarili pozitivno sliko vseh institucij. To pravim zato, ker se ravno nam eh, vedno očita, da smo kritični do Evrope. Na ta način bi lahko naredili veliko za Evropo, če bi zgodaj poskrbeli za soglasje, če bi uskladili dogovore o proračunskih vrsticah, tako da bi za visoko stopnjo soglasnosti že vstopili v pogajanja. To je zame ključnega pomena za boljšo Evropo. Merci. Hvala, gospod Montka. Ďakujem, pán predseda. Uh, rovnako podporujem názor. Hvala lepa. Tudi sam podpiram poročevalca in predhodne govornike. Naš prednostni cilj eh, je seveda to, da lahko naše cilje tudi financiramo. Zato morajo biti naši postopki s tem v skladu. Verjetno se spomnimo, kakšne težave smo v preteklosti imeli z financiranjem naših prioritet. Države članice niso dali sredstev na razpolago in zato predlagam. sodelovanje med odborom za proračun in pa nacionalnimi odbori za proračun. Seveda mora to potekati na podlagi partnerstva v okviru strategije za leto 2020. To bi bila. To bi bil ustrezen način za doseganje učinka vzvoda in na ta način bi lahko tudi zmanjšali napake in pomankljivosti nacionalnih proračunov. Oui, Hvala lepa. Seveda se strinjam z usmeritvami poroševalca. Mislim, da mm, glede tega ne bo kakšne dolge diskusije. Bistveno vprašanje pa je vprašanje razpoložljivih virov za to, da se odzovemo na zastavljene cilje. In moram reči, da jaz ne vidim, kako bi lahko dosegli te cilje z sredstvi, ki so danes na voljo. Mislim, da je treba dobro razumeti, da se stvari spreminjajo in da moramo uh, najti ustrezna sredstva za to, da to tranzicijo, ta prehod nekako udejanimo. Torej, viri so tisto ključno vprašanje, s katerimi viri, s katerimi sredstvi se bomo dejansko odzvali na cilje, ki smo se jih zastavili vsi. Vsi lahko predstavljamo neke nove vire, vsi lahko predstavljamo neko večjo mero fleksibilnosti. To so vprašanja, ki si jih moramo zastaviti. In mislim, da bo razprava potekala v osnovi okrog tega, okrog vprašanja eh, virov, okrog vprašanja participacije držav, fleksibilnosti. In mislim, da moramo to razpravo odpreti. Mislim, da dejansko ne bo kakšnih velikih težav, kar zadeva doseganje eh, dogovora. Mislim pa, da se bo treba boriti, kar zadeva sredstva. Gospa Nerjada. Kramagac, yeah, I share the, the... Hvala lepa. Spomnim, eh, strinjam se z eh, predhodnimi govorniki. In res je, da bi se morali ukvarjati z državami, kot je Irska, ki je morala nositi to breme varčevanja. Še vedno se borimo z posledicami varčevanja. In eh, zato moramo povdariti potrebo po investicijah, upam, da ne bo več rezov, zlasti ne v ribiški industriji, ki je že ohromljena v, na Irskem v naših obaljnih območjih. Dobro bi bilo, če bi naša razprava dobila nekaj več vsebine in uh, želim si, da bi bolj podrobno razpravljali o tem, kako bo investicijski načrt uh, Junkerja vplival na proračun za leto 2016, kajti mislim, da sta ti dve zadevi neločljivo povezani. Madame, Uh, Hvala lepa. Strinjam uh, se s tem, kar je povedal poročevalec Fernandez in uh, z stališči drugih kolegov. No, ampak vsi skupaj si moramo prizadevati predvsem za dosego soglasja, moramo se izogniti eh, takšnim eh, razhajanjem, kot smo jim bili priča v zadnjih pogajanjih o proračunu. Kar se da hitro, moramo začeti pogajanja za predstavniki držav članic, predstavniki sveta in eh, seveda se moramo osredotočiti tudi na junkerjev investicijski načrt. Verjetno bo ta imel posledica tudi za proračun za leto 2016, zato moramo ta načrt vključiti v vsa pogajanja o tem proračunu. Hvala, gospod. Gospod Arav. Hvala lepa. Eh, strinjam se, da je gospod Fernandez postavil dobro osnovo za proračun za leto 2016. Želel bi dodati samo naslednje. Leta 2015 bo potekala podnebna konferenca v Parizu in tam eh, bo treba sprejeti določene odločitve. Upam, da bodo te odločitve imele pozitivno posledico tudi za proračun za naslednje leto pri pripravi proračuna za leto 2016 si moramo zato ogledati tudi eh, stanje Evropske energetske unije. Ogledati si moramo, kaj je s cenami nafte in upoštevati moramo tudi sporočila ruske vlade o preusmeritvi uh, njihovega plina. Energetska unija bi lahko imela pozitivne posledice za proračun za leto 2016 in potem bi tudi državljanom bilo bolj jasno, kaj sploh tukaj počnemo. Hvala lepa za to prvo izmenjavo mnen. Gospod splošni poročevalec, vi nas boste seveda obveščali o tem, kako poteka vaše delo. Razprava o proračunu, ki je potekala po volitvah maja, je bila precej omejena. Zelo hitro smo se lotili kar sklepnega dela te razprave. V razpravah in tudi v samem proračunu pa nismo opazili vsega tistega, o čemer smo naprimer veliko slišali v času predvolilne kampanje. Takrat je bila ena od glavnih tem vprašanje priseljevanja. Ne vem, nekje 80 milijonov smo namenili za to. To je vse. Grčijo in Italijo smo pustili na cedilu, da se sami s tem ukvarjata. Zato bi morali sedaj v nadaljni razpravi omenjati ta vprašanja, torej priseljevanje, zaposlovanje mladih, kaj je sposojili. Vodje vlad in držav so včasih sicer najavljali posamezne ukrepe, ampak zato niso namenili ustreznih sredstev. Tudi pri zaposlovanju mladih bi morali pripraviti konkretne ukrepe, spodbuditi in poenostaviti bi morali tudi mobilnost mladih, ki so naprimer na pripravništvih ali ki upravljajo vajeništvo. Tu bi lahko podali kakšen bolj konkreten predlog, gospod splošni poročevalec. Kar pa zadeva financiranje plačil, Naj še enkrat ustrajam na tem medparlamentarnem Evropskem tednu. Takrat bodo prisotni poslanci iz različnih držav Evropske unije. To bo tudi prava prilika za to, da natančno povemo, kako se stvari odvijajo. Namreč tudi nacionalni parlamenti bi morali ustrajati na tem, da na mizi komisije ne bi smeli biti neplačani računi. Gospod splošni poročevalec, bi zaključili to razpravo? Eh, ja, zahvaljujem se kolegom za prispevke in pripombe. Ehm, ugotavljam, da se v glavnem strinjajo z eh, prednostnimi nalogami, ki sem jih naštel. Če želimo podbuditi zaposlovanje, je seveda treba najprej okrepiti enotni trg. S tem se strinjam. Potem tudi vprašanje, kako se istočasno boriti proti podnebnim spremembam in ustvarjati delovna mesta. To se mi zdi zelo, mm, dve zelo kompatibilni temi. Potem jasno je tudi, treba, jasno je tudi to, da je treba okrepiti mm, energetsko unijo. Tudi to je dobro. Uh, Se pravi, še naprej si moramo prizadevati za enotni trg in izkoristiti vse sinergije, ki jih ta ponuja. Tudi sinergije med nacionalnimi proračuni in pa evropskim proračunom. Samo še ena besedica o Junkarjevem načrtu, o tem eh, tega zanalašč nisem omenil. Po mojem mnenju Junkerjev načrt ne more nikoli biti nadomestek za evropski proračun. Sicer se bo zgodilo, da bomo spet spreminjali razdelke, da bomo rezali tu in tam, do tega ne sme priti. Junkerjev investicijski načrt je dodatek k proračunu. Eh, ta eh, načrt nam omogoča krepitev naših ciljev, nikakor pa to ni nadomestek za proračun Evropske unije. meni se zdi popolnoma jasno tudi to, da potrebujemo dovolj sredstev za doseganje naših ciljev. No, prej sem govoril o vprašanju proračunske discipline, verodostojnosti, da moramo izpolnjevati naše obveze. In vse to je res. Res je tudi to, da če si zastavljamo cilje, moramo biti sposobni te doseči in zato potrebujemo dovolj sredstev. In parlament, ravno parlament bi moral tukaj prevzeti vodilno vlogo, ne druge institucije. Poskrbeti moramo za to, da bomo dosegli zastavljene cilje. To je izredno pomembno. Še enkrat se zahvaljujem eh, kolegom za vse prispevke. Um, vaši prispevki so bili zelo zanimivi in vključil jih bom v poročilo, ki ga bom predložil. No, ne bom pisal dolgega poročila, poskušal bom doseči, da bo poročilo kratko in jedrnato, eh, predvsem pa želim poskrbeti za to, da bodo tudi državljani razumeli naša sporočila. Hvala lepa, gospod Splošni. Poročevalje z strpnostjo že pričakujemo vaše poročilo 5. februarja o tem, kako napredujete pri delu. Sedaj pa še ostali oddelki. Žerar Tepre, Danes ga ni na sestanku, zato ga bo nadomestil gospod Ali. Gospod Deprej je na sestanku koordinatorjev rekel, da ne namerava predstaviti takšnega poročila kot kolega Fernandez, ravno nasprotno. On bo pripravil delovni dokument, v katerem bo tudi podal prve ocene Sam se mora še srečati z generalnim sekretarjem parlamenta, no se zadnje bo to največji delež proračuna. Kasneje bo pošteval tudi pogovore z generalnim sekretarjem. Morda ima kolega Ali kaj več informacij s tem v zvezi? Eh, no, Mr. Chair, eh, as you said. Eh, ne, gospod predsedujoči. Kot ste povedali, osnutek dokumenta bo predstavljen na naslednji seji odbora za proračun februarja. Končna verzija pa bo na voljo 26. februarja. V imenu gospoda Depreja eh, naprošam vse politične skupine naj uh, imenujejo poročevalce za preostale oddelke. Hvala lepa. Kdo želi še besedo? Gospod Manka. Eh, Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že bude dôležité, aby sme sa pozreli. Hvala lepa, gospod predsedujúci. Mislim, da moramo racionalno oceniti delovanje institucije, če gre za medinstitucionalno sodelovanje. pri parlamentu je nujno zagotoviti predvsem to, da so vsi dokumenti prevedeni pravočasno. Ponekod nam to ne uspe. Um, se pravi, eh, prevo, prevodov ne dobimo pravočasno in jih na koncu dobimo šele takrat, ko jih sploh več ne potrebujemo. Eh, zato bi morali si tukaj zamisliti, kakšen ustrezni mehanizem morda bi lahko za prevode poskrbeli šele, če bi nekdo to zahteval. Skratka, prevode, če že dobimo, jih moramo dobiti pravočasno, ta sistem je treba racionalizirati. Je pas que ce soit surentendu. Želi še kdo besedo, gospod Delano? Ja, vse je treba upoštevati. Vsa mnenja. Če nimamo dokumentov v svojih jezikih, nismo dolžni glasovati. Tako da vas res opozarjam glede tega. To gre res za pomembno, bistveno vprašanje. Mi skušamo sicer delati na podlagi angleščine ali morda kakšnega drugega jezika, ampak vseeno to ni isto pri tako pomembnih vprašanjih moramo imeti na voljo dokument v svojih jezikih. Ja, naj še enkrat ponovim. Upam, da bodo vaše želje uslišane. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo kratko pripombo. Naj se navežem na to, kar je rekel kolega. Razumem ga in uh, strinjam se z njim. Ampak zastavil bi vprašanje, Kdo odloča o tem, kateri dokument je pomemben in kateri ne? Morda je za vas nek dokument pomemben, za me pa ne ali pa obratno. Torej, to je nekoliko zapleteno. Kdo bo sodil o tem, kaj je pomembno in uh, kaj ne? Morda se lahko kolega odzove tudi na to. Gospod Manka, bi se odzvali? Slyšeli smo pomembne zadeve. Tom, že toto, toto je kľúčový problém, ale nám sa stáva niekedy... Ja sem govoril predvsem o problemu prevodov. Recimo, včasih dobimo več kot 700 eh, predlogov sprememb, 600 eh, eh, ne dobimo prevedenih oziroma jih dobimo šele prepozno. In potem tudi ni dovolj kapacitet za to, da bi prevajali eh, aktualne dokumente. To se mi zdi nepotrebna administrativna obremenitev. Se pa strinjam z vami, da ni enostavno to urejati. Ja, saj zapišemo vedno samo pomembne zadeve in pazimo na te pomembne zadeve. In sam si te stvari tudi potem zabeležim in zapomnim. Dobro, Gospodu Depreju bomo posredovali vaše pripombe. Sedaj pa gremo lahko na točko 8. Predlog spremembe proračuna. O tem bomo govorili danes popovdne v prisotnosti komisarke Georgijeve. Tudi komisarka Tajnen se nam bo pridružila, predstavi bo Junkerjev načrt, tako da gospod Gardija Zabal o tem popovdne. Sedaj pa besedo dobi gospa Gresle, ki je poročevalka pri pomembnem dosjeju. Gre pa za spremembo finančnih pravil, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. Izvolite, beseda je vaša. Vielen Dank. Haushaltsordnung. Hvala lepa. Torej, proračun. Trenutno urejamo predloge sprememb, imamo 76 predlogov sprememb, prevodov še ni. Eh, torej, eh, to je vključno za mojimi predlogi sprememb. Večina predlogov sprememb eh, je uh, mojih, Gre za to, da smo morali še kakšne stvari popraviti, tudi upoštevati mnenje komisije in tako naprej. V, kaj je v tem svežnju predlogov sprememb? Še enkrat smo razjasnili pravno podlago, gre za člen 325. Potem še enkrat smo na novo opisali nasprotja interesov, za novo uvodbo smo jih opisali, tri možne scenarije smo opisali tukaj. Um, določba je sedaj bolj jasna in pa prijazna uporabniku. Pri definiciji mednarodnih organizacij smo predvideli, da bi tudi nevladna organizacija lahko bila smatrana za mednarodno organizacijo dol po določenimi pogoji. Uh, ta predlog spremembe sem pa sedaj spremenila, kaj ti po vseh razpravah, ki smo jih imeli o tem, eh, se mi to več ni zdela dobra ideja. Potem smo si zastavili tudi vprašanje, kako je recimo pri skrbniških skladih eh, oziroma primere korupcije v zvezi s tem. Tukaj obstaja tveganje, predvsem v Gani, Um, trije skrbniki so tam vedeli, da je prihajalo do ponever, pa tega niso poročali Evropski komisiji. Potem imamo še predloge sprememb uh, o temi letnega poročila o aktivnosti. Vsa generalni direktorat mora poročati o uporabi sredstev uh, v njegovem generalnem direktoratu. Zato morajo pripraviti letno poročilo, No, tak sistem je do sedaj obstajal v komisiji in sedaj želimo to razširiti tudi na svet in parlament. Potem imamo še letno poročilo notranjega reviz revizorja, to je bil predlog spremembe 5 iz osnutka poročila. Uh, ko gre za dostop do tega dokumenta, smo v dogovoru za komisijo dos, eh, se dogovorili o tem, da lahko tudi parlament dobi na razpolago eh, ta dokument. Eh, potem tudi pri javnih naročilih spoštovanje okoljskih, socialnih in gospodarskih pogojev. Sedaj imamo novo direktivo o javnem naročanju, to bomo sedaj izvajali tudi za institucije Evropske unije, kajti ne moremo reči, da se mora vsak posameznik te direktive držati v državah članicah, same institucije pa ne. Zato smo to zapisali v predloge sprememb, kajti to mm, mora zavezovati tudi nas kot naročnike kaj ti vedno znova je nerazumljivo, če neke določbe institucij ne zadevajo. Pri direktivi o javnem naročanju smo to eh, izvajali za države članice in sedaj bodo te določbe zavezujoče tudi za institucije in to nam bo povzročalo probleme, recimo Eh, naknadna pogajanja po razpisu, ta so lahko namreč takšna, da lahko presežejo 50 odstotkov vrednosti osnovnega razpisa brez novega razpisa. In tukaj bi že lahko obstajal problem za nas, kajti stebr naše transparentnosti je ravno preglednost javnih naročil. To je tudi predpogoj za preglednost enotnega trga in tukaj bi lahko naleteli na probleme, ampak tukaj ne morem nič narediti. Upoštevala sem samo določbe iz direktive o javnih naročanjih. Potem eh, večkrat smo razpravljali tudi o podatkovni bazi podjetja, bi tako lahko prišla na črni seznam, če bi uh, koruptivno upravljala z evropskimi sredstvi. Ta podatkovna baza je še nekoliko problematična. Sprašujem se, kako, na kakšen način izbiramo te podatke, da bo ta podatkovna baza tudi smiselna. Eh, do sedaj smo imeli van, v njej zelo malo podatkov, se pravi, da ta podatkovna baza ne deluje dobro. Potem eh, naslednja točka. Predlagali smo, da bi nek določen panel eh, odločal o tem, kaj naj bo zapisano v podatkovni bazi ali ne. Tukaj smo prevzeli eh, določbe Transparency International, potem eh, predvideli smo tudi ustanovitev odbora na visoki ravni, potem neodvisnost članov tega panela in ob nespoštovanju denarne kazni. Potem finančni inštrumenti, tudi s tem problemom smo se še enkrat uh, Eh, ukvarjali, želimo obveznost poročanja tudi za inštrumente v soupravljanju. O tem smo do sedaj eh, vedeli premalo. Želimo vedeti, kaj se v primeru soupravljanja zgodi za instrumenti v državah članicah. Eh, tukaj potrebujemo ustrezen sistem poročanja. In pa še nekaj eh, predlogov spremenim po zvezi z letnim poročilom računskega sodišča. Eh, moramo se vprašati, kaj se zgodi prej med, eh, pri izmenjavi med revizorjem in revidirano entiteto. Tukaj mora imeti več možnosti dostopa do informacij. In pa že zadnjič sem se ukvarjala z vprašanjem, kakšna naj bo časovnica računskega sodišča za posebna poročila. Že na številnih srečanjih sem tukaj skušala doseči dogovor z komisijo in sedaj smo prišli do tega dogovora. V okviru 14 mesecev naj bi računsko sodišče pripravilo letna poročila, pet tednov bi imela komisija za odgovor. In pri uh, obeh določbah smo zapisali be, to lepo besedico in general, se pravi, da bo prihajalo tudi do določenih izjem. potem postopek razrešnice. Vse eh, predloge spremem, ki so bili izgubljeni v trialogu za leto, v letu 2012, smo sedaj spet unesli v ta predlog. Potem ogledala sem si tudi vse predloge spremem, ki so jih uložili kolegi. v glavnem niso problematični. Bom pa še um, se pogovorila z, kolego, z kolegi o tem, kje je morda potreben še kakšen ustni predlog spremembe. Um, to je izredno pomemben dokument, ko gre za finančna pravila unije, zato moramo biti omejeno kreativni. Vedno moramo imeti v mislih to, da mora biti besedilo tudi izvedljivo in da morajo biti pravila kar se da jasna. Tako da ne bomo naleteli na enake probleme kot pri nekaterih drugih besedilih. Vso predsedujoči, mislim, da smo na dobri poti. Eh, tu in tam bi dodala še kakšen ustni predlog spremembe, tudi k mojim pisnim predlogom spremembe, kajti v razpravi za komisijo in pa tudi za našo administracijo se zauzemamo predvsem za to, da bi dobili smiselno besedilo, ki bo izvedljivo. Zahvaljujem se vsem, ki se ukvarjajo s to temo. Eh, veselim se izmen, nadaljne izmenjave stališč. Tudi gospod Gejer je uložil predlog spremembe v zvezi z eh, agencijo za blagovne znamke v Alicante, eh, ki ne dobiva naših sredstev in kolega Gajer je želel vključiti to agencijo eh, v dokument. Mm, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Čaka nas veliko dela, veliko zabavnega dela vse za tiste, ki se radi pogajajo. Hvala hvala lepa gospa grle o vašem poročilu in predlogih sprememb bomo govorili pet februarja potem pa bo sledil neformalni trialog v okviru katerega bomo skušali pripraviti besedilo ki bo odražalo tako pričakovanja sveta kot parlamenta gospod Paradi, ki predstavlja proračunski sektor. Želi karkoli povedati s tem v zvezi? Zelo nakratko, gospod predsednik, hvala za besedo. Delo, ki smo ga opravili skupaj z gospod Gresle, se odraža tudi v predlogih sprememb, ki smo jih prejeli včeraj zvečer. Številni predlogi sprememb so za komisijo sprejemljivi. Pripomba gospe poročevalke, da naj bo to praktično besedilo, gre v pravo smer, komisija se bo potrudila, zato tudi predlogi sprememb gredo v to smer. Bi pa rad tu se eno podaril par predlogov sprememb slišali smo že, da imamo težave z ločeno razrešnico za tiste agencije, ki se same financirajo, naprimer za agencijo v Alicanteju. Enako velja tudi za javna zasebna partnerstva. Mislim pa, da je zelo dobro, da je bila poročevalka v stiku z našim namestnikom generalnega direktorja. Namreč na tej podlagi je bila sprejeta odločitev, da bodo posebna poročila pripravljena skladno z postopkom, ki velja za nas, se pravi, da imamo mi na voljo pet tednov, da se odzovemo. Glede tega se bomo brez težav dogovorili, po mojem. Glede prenosa poročil revizorjem v komisiji, bili smo v stikih z njimi in poročilo revizorja je običajno namenjeno komisiji, kolegiju, vendar si želimo, da bi to poročilo lahko v okviru postopka razrešnice naslovili tudi na druge naslovnike. Nekaj predlogov sprememb bomo do 5. februarja skupaj s poročevalko še bolj podrobno preučili. Potekali bodo tudi trialogi v okviru katerih bomo upam dosegli dogovor s svetom do konca aprila. Hvala lepa. Naslednji. Eh, Hvala lepa. Mislim, da je to dobro poročilo. Mislim, da smo si vsi želeli stvari bolj jasno urediti, želeli smo zagotoviti večjo preglednost, tudi ko gre za informacije. Enako velja za informacije iz posameznih evropskih pogodb. O tem smo se veliko pogovarjali. Kar pa zadeva predloge sprememb, ki ste jih uložili, tu ne bi smeli biti preveč subjektivni. Predlog 60 imam še posebej v mislih. Tam smo izključili dobavitelje iz manjših trgov, ampak nismo dovolj jasni, o čem natančno govorimo mislim, da bi utegnili doseči ravno nasproten učinek kot želenega na tem poslovnem področju. S tem preglednosti ne bomo povečali. Potem so tu še socialni in okoljski standardi. Vse je samo po sebi umevno, da jih bomo vključili, ampak natančno moramo opredeliti, kaj imamo v mislih, ko govorimo o teh standardih. Sicer bomo postili apsolutno preveč prostora za razno razna tolmačenja. To pa bi potem negativno vplivalo na dostop do evropskih pogodb. Ne želimo, da bi prihajalo do kakršnih koli razlik v tolmačenju teh določb, zlasti ne strani pogodbenic na ravni držav članic. Tudi gospod Gajer je omenil, kakšna naj bi bila vloga parlamenta. Socialdemokrati smo podprli predlog, da naj se vloga parlamenta okrepi. Zagotoviti je treba tudi večjo preglednost, ko gre za posamezne informacije in dejavnosti, ki se omenjajo v revizorskem poročilu. Se strinjamo z mnenjem poročevalke. Hvala lepa. Nihče drug ne želi besede. Gospa Gresle. Ja, ker zadeva amantma 60, o tem smo govorili na dolgo in široko. Seveda želimo mi to ohraniti v besedilu. E, na zahtevo računskega sodišča smo to samo vključili. Jaz imam v bistvu isti problem kot vaš in sicer direktiva o javnih naročilih. Nisem se zdaj ne vem, koliko s tem ukvarjala, ampak e, mislim, da je tisto, kar je ključno tu zdaj zajeto. Namreč eh, nova direktiva o javnih naročilih eh, transparentnost eh, na nek način meče v koš. Mi kot parlament mislim, da imamo tu pomembno nalogo, da preverimo naslednje. Če bomo zdaj pri vsakem temeljnem stebru EU popuščali, enako velja tudi tu za javno naročilo, če torej bomo vse spodkopavali, če rečemo ja, pa sej bo bistvo no, lažje, če bo tista firma tam za vogalom dobila posel na mesto, da imamo vse evropski razpis. Če bo tako, potem bomo vse skupaj, mislim, da vrgli v koš. Mislim, da nima smisla, da to kakorkoli dočrtamo, kaj ti točno tako bo pravna podlaga, kot to piše. In eh, če smem še naslednje Mislim, da bo to imelo posledice tudi za delo računskega sodišča pri nekadnem preverjanju, tako da ogromno zadev bo zdaj v prihodnje dovoljenih, ki so bile do sedaj prepovedane. Tako da mislim, da še nismo čisto razumeli, kam to vse pelje. Sama osebno sem dokaj kritična do tega, kajti mislim, da je bila velika dodana vrednost EU ravno zagotavljati transparentnosti, ki jo zdaj v velikem delu odpravljajo. V prihodnih letih bo treba torej natančno preveriti, kakšne posledice ima oziroma bo imela ta sprememba direktive o javnih naročilih, ampak iskreno povedano, zdaj pač jaz ne morem nič za to, da je tako. A ja, še ena stvar. Vse bi prosila tudi eh, strokovne sodelavce, da resnično preverijo posamezne amandmaje, tudi moje pisarne pripravljene to sodelovati, kajti pomembno je, da se vse, kar se da, razume, kajti to je zelo pomemben dokument za EU. Hvala dobro bomo na tem mestu zaključili za danes lahko pa bi podali kakšen ustni predlog spremembe in se s tem odzvali na pomisleke gospoda Ileskoja. Hvala lepa, gospa poročevalka. Sedaj pa prehajamo na predlog o evropskem semestru. Tu gre za mnenje. Odbor Ekon je pristojen za evropski semester. Dve poročili se pripravljata, eno spomladi, eno jeseni. Drage kolegice in kolegi, mene ste zadolžili za to področje, koordinatori so se o tem odločili. V tem zelo kratkem poročilu poudarjam, kako nujno potrebno je imeti stvari urejene, ko gre za javne finance, treba je zagotoviti iskrenost, odkritost, poskrbeti bi morali tudi za usklajevanje makroekonomskih politik in hipotez, na katerih temelijo nacionalni proračuni. Še vedno obstajajo razlike med posameznimi državami. Evropska unija bi morala, po mojem mnenju, bolje uokviriti te makroekonomske temelje in osnove države članice bi morale podpirati iste hipoteze. Potem enako velja tudi za predstavitev javnih računov, tu je treba stvari poenotiti. Tudi, ko gre za prispevke držav članic v Evropski proračun, vsi vemo, da obstajajo različni pristopi, da je stvari možno predstaviti na različne načine zato bi morali skrbno paziti na to, kakšen je primankljaj, kdaj gre za primankljaj, ki je vezan na naložbe in ali ni pri tem primankljaju tudi zajetih del izdatkov za samo delovanje. V tem mnenju komisijo pozivam, da odpravi demokratični primankljaj pri evropskem semestru. Ko smo govorili o državnem dolgu, smo vzpostavili tudi mehanizme. Evropski mehanizem za stabilnost smo prav tako vzpostavili, vendar ta ni predmet nadzora strani parlamentov. Zato bi morali poskrbeti za to, da bi tudi nacionalni parlamenti bili bolj vključeni v delo, ki zadeva evropski semester. Tudi mi kot Evropski parlament bi morali sodelovati veliko bolj z nacionalnimi parlamenti. Člen 13, ki govori o soverenosti, o sodelovanju in tako naprej, je treba bolj upoštevati. Člen govori tudi o srečanju med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Prvič se bomo sestali 3. in 4. februarja, ko bo potekalo med parlamentarno srečanje. Se pravi, pri proračunu je treba biti predvsem odkriti in iskren. Preveriti moramo tudi, kolikšne zaveze so bile sprejete na evropski ravni, ali imamo za to dovolj sredstev, da plačamo vse prevzete obveznosti. Na tem področju smo bili deležni kar nekaj bolečih lekcij, ogromno neplačenih računov je na mizi komisije. Potem prosim tudi za umestni pregled večletnega finančnega okvira. Želimo namreč predstaviti tudi pregled večletnega okvira, neke vrste revizijo. Želimo si, da bi večletni finančni okvir sovpadal časovno gledano z mandatom parlamenta. Mi smo bili izvoljeni maja in tudi večletni okvir bi moral biti temu prilagojen. Večletni finančni okvir je bil sprejet jeseni leta 2013, torej še preden je bil izvoljen nov parlament, upraviti bi morali tudi umestni pregled večletnega finančnega okvira. Mi, člani odbora za proračun, pa bi morali biti predvsem pozorni na to, kolikšna je evropska dodana vrednost. Tudi računsko sodišče je spostavilo to vprašanje. Prednost bi morali dajati uspešnosti in učinkovitosti, ne zgolj izdatkom. Komisija si mora zagotoviti ustrezna sredstva in tudi ustrezne instrumente, zato da bo tudi natančno predstavila, kolikšna sredstva imamo na voljo, se pravi, da bo predstavila realno sliko. Potem je tu še vprašanje neplačanih, neporavnanih obveznosti. Kar zadeva ta vprašanja, bi morali stvari veliko bolj natančno predeliti. Žal mi je, da države članice še vedno ustrajajo na tem, da je njihov prispevek k proračunu Evropske unije zgolj neke vrste element, s katerim uravnotežujejo ali dopolnjujejo naše prispevke, mislim, da to ni ustrezno upravljanje. Sprostiti moramo vsa sredstva, ki jih potrebujemo za prevzete obveznosti. Predlagam tudi inovativen ukrep in sicer k primankljaju držav članic bi prišteli tudi njihov delež neporavnanih obveznosti. Se pravi, če imamo 25 milijard neporavnanih obveznosti, bi komisija v oceni primankljaja in v oceni skladnosti z zahtevami pakta o rasti in stabilnosti dodala tudi sorazmerni delež iz neporavnanih obveznosti. Ta predlog je res nekoliko provokativen, to priznam, je pa po našem mnenju to edini način, kako lahko ustrajamo na tem, da je treba neporavnane obveznosti poravnati. Podajam tudi pozitivno mnenje o naložbenem načrtu Junkereve komisije. Omenjam tudi to, da moramo biti izjemno skrbni, ko gre za izpolnjevanje proračunskih obveznosti, zlasti, ko gre za sproščanje sredstev iz jamstvenih skladov. Prevzete obveznosti morajo biti potem skladne z sredstvi, ki jih temu namenimo v proračunu. Toliko o tem mnenju v parih besedah. Še zadnja pripomba. Sam ne bi imel nič proti, če bodo nacionalne države, ki bodo dodatno prispevale k Junkerjevem načrtu, nekoliko manj strogo kaznovane, če bodo presegle proračunski prak. Še zlasti, če bo. do tega prišlo zaradi dodatnih sredstev, ki bi jih država vložila v ta Junkerjev načrt. To je mnenje, ki sem ga pripravil. Sedaj lahko opravimo prvo izmenjavo mnen. 5. februarja bomo upoštevali predloge sprememb in jih obravnavali. Odbor Ekon bo o tem glasoval 23. februarja. Želi kdo besedo? Gospod Manka. Ďakujem, pán predseda, za slovo. E, podporujem vaše názory. Hvala za besedo, gospod predsednik. Podpiram vaše mnenje, tudi uh, tisti provokativni del vašega mnenja. Pripričan sem namreč, da moramo iti v to smer. In mnenja sem tudi, da moramo biti kar se da strogi pri plačilih, pa tudi, kar zadeva samo zamisel o dodani vrednosti tule. Tudi fleksibilnost, ki jo omenjate, je pomembno tu vključiti. Poiskati je treba takšne sisteme, ki nam bodo omogočili doseganje teh ciljev. Vsi vemo, da potrebujemo evropsko povezovanje, ampak to zahteva ustrezna proračunska sredstva. Zato je nedopustno, da evropska integracija postaja žrtev prekomernih premakljajev. Na ta način se vse čas postavlja pod eh, vprašaj Evrope, Lizbonske strategije, EU eh, e 2020 in tako naprej. Skratka, lastna sredstva so nujna, če želimo, da Evropska unija doseže svoje ambicije in sicer brez dodatnih obremenitev davkoplačevalcev in eh, nacionalnih proračunov. Lastna sredstva EU torej zahtevajo reformo. Na ta način bomo na koncu dobili Evropsko unijo, ki bo bliže državljanom, bliže našim voljivcem in eh, ki bo tudi Evropski parlament spremenila na bolje. Vaše mnenje, vaše stališče okrog razprave o lastnih sredstvih, da to podpiram. Gospod Kolmel. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa za vaš uvod in tudi za angažiranost, ki ste jo izkazali. Povedali ste veliko pravilnega, ampak dovolite mi, da vam v določeni meri tudi nasprotujem. Naslov tega dokumenta je usklajevanje ali koordinacija ekonomskih politik. To razumemo vedno skozi prizmo nacionalnih proračunov in evropskega proračuna. In upravičeno pravite, da morajo biti vsi ti proračuni uravnoteženi. Ampak, če je temu tako, se sprašujem, zakaj imamo sočasno toliko tendenc v smeri tega, da naj bi ravno to spodkopali, kajti kot vemo, vsi imamo v določenih državah članicah nekako proračune v senci, nekateri so večji, nekateri manjši. In tendenca danes je, da se investicije držav ne vključujejo več v izračun zadolženosti. Veliko je implicitnih dolgov v državah članicah, ki niso ustrezno izkazani v proračunu, sploh ko gre naprimer za sredstva, ki se uporabljajo za državne uradnike in javne službence. Skratka, cela vrsta zadev je, ki se pojavlja v zadnjih letih in ki so zelo sporne. In ko tu zdaj slišim govora o fleksibilnosti, moram priznati, da imam vtis, da ko govorimo politiki o fleksibilnosti na področju proračuna, to pomeni nič drugega kot več zadolževanja. Skratka, da bi radi trošili denar, ki ga žal nimamo. Tako da si je treba zastaviti tu zdaj to splošno vprašanje, kako znotraj EU opraviti vso to koordinacijo. Seveda je to pomembno in to je treba storiti. Se je pa treba vprašati tudi, koliko koordinacije proračunske politike in koliko koordinacije še posebej ekonomske politike pa Evropska unija sploh še prenese. Imamo namreč eh, različne probleme v različnih državah, pomagati si moramo drug drugemu, to sploh ni vprašanje, zato konec koncev ta EU sploh obstaja. Moramo pa tudi vedeti, da imamo tudi velike razlike in kadar so te razlike prevelike, moramo to prepoznati in premisliti o tem, eh, kako ustvariti tisti manevrski prostor, ki ga potrebujemo za to, da po potrebi mm, lahko ukrepamo tudi z skupno valuto evro. Toma. Hvala lepa, gospod Toma hvala lepa gospod predsednik najprej naj povem da vas bomo v celoti podprli ko gre za vse te demokratične zahteve ki ste jih izpostavljali v svojem poročilu tako pri semestru kot pri tej skladnosti oziroma uskladitvi parlamentarnega mandata z večletnim finančnim okvirom finančnim okvirom, ker to dvoje ne sovpada, nam pravzaprav odrekajo demokratično pravico. Omenili ste tudi pregled večletnega finančnega okvira. Tu ne bi smeli uporabljati termina umestni pregled, midterm review, ampak pregled po volitvah. Potem je tu še vprašanje lastnih virov, tu vas prav tako podpiramo. Ko pa gre za izračun primankljaja in ta vaš predlog, ki ste ga sami označili za provokativnega, sama sicer nisem proti provokacijam, včasih so koristne, zato ker nekoliko pretresajo posameznike, ki dremajo, ampak ta predlog, ki se nanaša na izračun primankljaja, Mislim, da bi morala komisija pripraviti v prvi vrsti sporočilo v zvezi s tem, kako ona tolmači pakt o rasti in stabilnosti. Sicer implicitno, bolj kot eksplicitno, komisija priznava, da izračun primanklaja ta slavna dogma treh odstotkov, ki še danes vlada v kriznem obdobju, morda ni najbolj primerna. Nedvomno je, da potrebujemo več manevrskega prostora. Mislim pa. da delež držav pri neporavnanih obveznosti ne bi smeli šteti kot del primankljaja. Vse je odvisno tega, kako si tolmačimo pakt o rasti in stabilnosti. Žal mi je, da Sedaj, ko je komisija končno opustila to dogmo, ki nas je zadnja leta bremenila, sedaj vi predstavljate tak predlog. Hvala. Hvala lepa, gospod. Eh, Hvala lepa. Hvala lepa za to poročilo. Hvala lepa za vse odlične predloge. Sam imam pred seboj nizozemsko različico besedila, zato bom govoril nizozemsko, sem član odbora Ekon. Mi smo se s tem vprašanjem kar nekaj časa ukvarjali, premalo je usklajevanja, ko gre za evropsko politiko na tem področju, zato bi morali, po mojem mnenju, upoštevati tudi to, da med državami članicami obstajajo razlike, da so vsi med seboj različne, tega ne morete kar tako zaobiti. Ko gre za politike, imamo pogosto težave pri samem izvajanju politik. Pogledati si moramo tudi, kaj se dogaja z zasebnimi in javnimi politikami, ko gre za naložbe. Sami ste izpostavili, da je ta naložbeni načrt, ki ga je predstavil Juncker, dober, ampak vseeno bi morali storiti več v smislu zagotavljanja večje konkurenčnosti, zaposlovanja, rasti. Naj še enkrat podarim, da so vse te naložbe dobrodošle, ker je to dobro tudi za gospodarsko rast v Evropi v prihodnje. Preveriti pa moramo tudi, kakšne bodo kratkoročne in dolgoročne posledice vsega tega. Nekateri vaši predlogi so odlični, vseeno pa bi morali preveriti tudi, kolikšni so nacionalni proračuni. Komisija verjetno gleda tudi, kolikšne so naložbe, kako le te vplivajo na gospodarstvo če bomo imeli na voljo Junkerjev načrt, bomo morali le tega na nek način uskladiti tudi z nacionalnimi proračuni. To bi morali upoštevati tudi, ko omenjate svoje predloge. Merci. Hvala lepa. Najprej hvala za vse vaše komentarje. Gospod Manka, kar zadeva lastna sredstva. Gospod Monti bo 5 februarja nastopil tu pred našim odborom in nam na nek način eh, predstavil zatečeno stanje. V tem trenutku nam reč še ni konkretnega predloga, ampak dan, ko bodo evropski parlamentarci glasovali o tem davku, bo Evropski parlament eh, pridobil na statusu. Danes namreč nismo parlament, ki bi glasoval o davkih. In tu ostajamo v rokah sveta, se pravi ministru za finance držav članic EU, kar pomeni, da je naše delo še posebej težko. Tako da zdaj bo treba najti nek eh, enoten pristop k temu, neko enotno davčno osnovo, ker eh, je davčna kultura zelo raznolika od države do države. Zdaj je to tudi vprašanje o nekakšni obdočitvi eh, izpustov oglika na mejah. Ne vem, tudi to je neka možnost. Dejstvo je, da je vse skupaj velik izziv, skratka, dati na voljo enotno valuto gospodarstvom, ki so tako različna, kot je naprimer Nemško in pa Grško. Ampak mislim, da od trenutka, ko smo se odločili za to, da delimo monetarno suverenost, eh, vzpostavimo dejansko monetarno in uh, finančno upravljanje. Zelo hitro smo videli, da veliko držav ta pravila krši in zato več kot deset let evroobmoče sploh ni bilo ustrezno upravljeno. Tako da se popolnoma strinjam, ja, potrebujemo resnično upravljanje nisem za to, da bi izključili investicije iz izračuna javnega finančnega primarkljaja, ampak moramo biti natančni, da vidimo, kakšen ta primarkljaj je. Dejstvo je, da si države zdaj sposojajo denar za to, da plačujejo takoče izdatke. In če bomo izključili investicije iz eh, tega izračuna, To je dokaj arbitrarno teh 3 eh, odstotki. Bo treba seveda upoštevati potem tudi amortizacijo teh investicij in temu trenutno tudi ni tako. Tako da, kar zadeva ta vprašanja eh, koordinacije, moram reči, da si jih zelo želim, da bi bili bolj med seboj napovezani in da bi bilo več eh, te usklajenosti in koordinacije. Kar zadeva fleksibilnost, je edino, kar si lahko predstavljam, to, da če bodo države članice Junkrov načrt pospremile z konkretnimi ukrepi, tudi kar zadeva oceno javnega premaklaja, javnofinančnega premaklaja, bo morala komisija ustrezno oceniti te spremljevalne ukrepe, kajti smo v težkem obdobju, Evropa je v težavah, kar zadeva rast, kar zadeva brezposelnost, tako da smo v izrednih razmerah, ki seveda zahtevajo izredne ukrepe. In eh, sam nisem zagovornik teh 3 odstotkov. To je čisto arbitrarna številka, to smo takrat izračunali, ker so bile takrat obrestne mere 5 odstotkov in uh, določili smo, da je 60 odstotkov zgornja meja zadolženosti, torej 60 odstotkov BDP-ja in uh, eh, 3% je pač 5, je, je 5% od 60. Ampak uh, vemo, da pride tu pa tam do tudi proračunskih preseškov. Ampak teh, te tri odstotki so se pojavili kar naenkrat potem kot dobra proračunska praksa. Ja, če ste pod tremi odstotki, je v redu. Ampak če ste leto za letom pri trih odstotkih z inflacijo, ki je ni, potem seveda je javni dolg vse večji. Gospa Toma, hvala lepa za vašo podporo. Mislim, da bo treba sprejeti par mandmajev, bom to z veseljem tudi predstavil pomembno je, da imamo tu tudi petletni okvir, čeprav se nam ta zdi preveč eh, tog in eh, nam ne daje možnosti, da se prilagajamo konjunkturi. Kar zadeva izračun primankljaja, zopet tu, tu ni toliko stvar eh, sankcij, ampak če ste bonitetna agencija, Standard Poor's ali Fitch, in ko ocenjujete, boniteto neke države, morate upoštevati tudi neplačane obveznosti EU. In ta provokacija, ki bi jo tu nekako navrgal, je, da se moramo spomniti težkih trenutkov iz konca leta 2014, ko smo skušali svet prepričati, da naj eh, glob ne spravi v lasten žep, ampak da naj iz tega naslova poplača neplačane fakture. Spomnimo se tega gospod Tang, kar zadeva koordinacijo, ja, popolnoma se strinjam. In eh, kar zadeva vpliv tega na obračun, mislim, da je pomembno, da ko komisija preučuje razmere v vsaki državi, lahko k primankljaju eh, upošteva tudi njihov delež pri neplačanih eh, računih. Ja, hvala predsednik, rad bi samo še povedal, da tu ne vem, nekako samo udrihamo s palico, potrebujemo tudi kakšen korenček, da bodo države članice bolj rade volje prispevale k proračunu EU. Tako da mislim, da potrebujemo nekaj nekoliko bolj uravnoteženega v to smer. Ja, gledajte, če imate kakšen korenčkast amandma, z veseljem ga preučim. Ampak eh, to so ta iste države, ki so sprejele pakt o stabilnosti in rasti in eh, želijo imeti deljeno soverenost na področju monetarne politike. Ne vem, ja, lahko pa stvari nekoliko okrancljamo, ampak ne vem, no, meni se zdi bolj pomembno, da smo kar se da odkriti pri javnih financah. Ko so stvari jasne, lahko sprejemamo dobre odločitve, ko pa si pravimo zgodbice, pa se na koncu znajdemo v težki situaciji. Tako da nehajmo zdaj zanikati realnost in enkrat, ko bomo kar se da lucidni, bomo lahko tudi pogumni. Gospod Manka. Hvala, predsednik. Z vami se popolnoma strinjam. Morda bi lahko vendarle pripravili nek dokument na to temo, tudi kar zadeva korenčke in eh, palice. Zdaj, vemo, da komisija sama ne more eh, voditi razprave o lastnih sredstvih. Komisija je storila to, kar je storila lahko. Zdaj naprej zadevo peljeta lahko samo parlament in svet. In zato bi si želel morda kakšen stavek v to smer. Namreč, smo pripravljeni o tem govoriti in to bo potem jasen znak, da eh, ni izključeno to, da se o tem vnaprej še pogovarjamo. Ja, bomo delali na tem vidimo pa se 5. februarja potem eh, ponovno na to temo. Tako, zdaj pa glasovanje. Točka 14. Poročilo visokega predstavnika oziroma visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu. Poročevalec je gospod eh, Tarant. Najprej amandma ena, poročevalec se, se z njim strinja, kdo še? Sprejeto. Kdo proti? Ne, nihče proti, nihče vzdržan. Dobro, potem odstavek sedem, amandma dve. Prvi del, tu gospod Tarant eh, izraža strinje, kdo je za? Hvala. Proti? En proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del. Gospod eh, Taran se strinja, kdo je za? Proti? Tri je proti, štiri je. Vzdržani? En vzdržan. Sprejeto. Tretji del. Tretji del. Gospod Tarant je za. Kdo je za? Hvala. Proti? Prosim, če preverimo elektronsko, glasujte. Konec glasovanja. A, ni delovalo. Dobro, potem pa še enkrat. Je v redu? Torej, glasujemo ponovno. Ne deluje? Morda zdaj. Torej, glasujte, prosim. Konec glasovanja. torej amandma je sprejet. Odstavek 8, amandma 3, po delih prvi del, gospod Tarant je za, kdo je za? Hvala, proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del, poročevalec podpira, kdo je za? Hvala proti, vzdržani sprejeto. Odstavek 9, amandma 4, gospod Tarant potrjuje, kdo je za. Predlagam, da glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. 22 za 7 proti 3 vzdržani. Zdaj pa glasujemo še o celotnem besedilu z izglasovanimi spremembami. Kdo želi besedo, gospod Ali? Izvolite. Hvala, predsednik. Hotel sem vas samo obvestiti, da gospod Dupre, poročevalec za druge oddelke, ni bil obveščen o teh amendmajih in mislim, da je njegovo mnenje in moje, da ne moramo tu odločati o zadevah, ki zadevajo proračun za leto 2016 v zgolj enem samem osnotku mnenja, ki zadeva poročilo za leto 2013. Mislim, da bi bilo dobro, da omaknemo ta odstavek, da o tem torej ne glasujemo, ker tu pač mešamo stvari, ki ne grejo skupaj. Ah, Zato sem tudi hotel besedo, ker tu pač mešamo stvari. Ne moremo odločati o zadevah v zvezi z proračunom 2016 in eh, to obravnavati tole v poročilu za leto 2013. Dobro, gledajte, smo vzeli na znanje to, kar ste povedali, ampak glasovanje je bilo že opravljeno in zdaj predlagam, da odbor glasuje o celotnem besedilu z glasovanjem in spremembami. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto 27 za 2 proti 3 vzdržani. Gremo naprej. Agencija Cepol. Ne vem, kako smo v povezavi z Cepolom in Europolom. Gospod Gajer. Torej, amadma 3. Poročevalec podpira. Kdo je za? Kdo je za? glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 18 proti 13. Amadma 4 člen 24. Poročevalec podpira, kdo je za? Proti? Sprejeto. In še uvodne izjave in priloge. Najprej navedek 12, tam ima 1. Kdo je za? Hvala, proti. Zdržani sprejeto. Mm, navedek 15, amandma 2. Poročevalec podpira, kdo je za. Tu gre za ustni amandma. Je brezpredmeten? Ne. A, vidim, ja, prebrati ga moram to provide a general analysis of administrative cooperation between European Union agencies and where such cooperation could create synergies in the future. Est-ce que cet amendement, cet amendement... Gospod Gajer podpira ta amandma. Kdo je za? Hvala. Proti? Vzdržani? vzdržanih ni. In še glasovanje o celotnem besedilu, kdo je za? A ne, moramo glasovati poimensko, prosim. Glasujte. Skutaj klub. Konec glasovanja. A pravijo mi, da imamo enega iz vrst ELS preveč. je zdaj v redu? No, skratka, sprejeto 17 za, 13 proti 4 vzdržani. Gremo naprej. To je besedilo gospoda Taranda, sporozum o partnerstvo o trajnostnem ribolovu med EU in Republiko Senegal. Tu amandmajev ni, tako da glasujemo celotnem besedilu. Kdo je za?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 No, zdaj vidim, zakaj gre. Najprej imamo glasovanje o sporazumu, torej o sporazumu o partnerstvu. Kdo je za? Hvala lepa. Proti? Nihče, vzdržani tudi ne. Torej, sprejeto. In zdaj glasujemo še o mnenju gospoda Taranda in sicer poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. trideset za, nič vzdržanih, nič proti. Odlično. Zdaj pa točka 17 na dnevnem redu. In sicer gre za besedilo gospoda Lepreja. Gre za prošnjo za prerasporeditev iz konca leta 2014. In na ta način bi lahko zagotovili poplačilo določenih neplačenih faktur in eh, s tem prispevali k doseganju nam skupnega cilja. Besedilo imate pred seboj. Gospod eh, Ali v imenu gospoda Depreja, im, želite še kaj dodati? Ne? No, saj, besedilo imate pred seboj. tu gre za 36 eh, proračunskih vrstic, skupaj eh, milijon evrov, gre za pet poglavi. In sicer gre za to, da se pokrijejo potrebe preostalih treh eh, vrstic v znesku 9 milijonov evrov in sicer za izpolnitev Evropskega sklada za ribištvo 564,3 evra za kohezijski sklad in 7 milijonov evrov za vračanje begunce in migracijske tokove. In k temu bi dodal samo to, da v skladu z tem, kar smo mi zahtevali kot odbor za proračun, bo prišel tudi do prerasporeditve večine sredstev za kohezijski sklad in to mislim, da je velik uspeh. Hvala. je vais consulter. Dobro. Kdo je za to prerasporeditev? Hvala lepa. Proti? Ne, vzdržanih tudi ne. Torej je ta prerasporeditev potrjena. 19. drugi oddelki. Gospa Holmajer. tu ni kakšnih posebnih zahtev. Tako da smo s tem tudi zaključili. Tako, zdaj prekinjamo eh, z delom, ob 15. pa nadaljujemo z zaslišanjem gospoda Katajnena in gospe Georgijeve na temo Junkarjevega načrta. Zadeva osnotek spremljiv proračuna 1, ki bo omogočal izvajanje Junkerjega načrta od meseca junija dalje in nedvomano bo tudi kaj povedanega o spremembi proračuna številka 2, gospa Georgijeva. Torej, o 15. začnemo, po zaključku eh, pa se bodo koordinatorji ponovno sestali tudi v tej dvorani.